primer Muhameda Ramadana. We open with the list. Začeli bodo avtori resolucije. Začel bo gospod Smith. Izvolite, dve minuti. Gospod predsedujoča, hvala lepa. Mislim, da smo vsi dobro sodelovali v parlamentu pri pripravi te dobre resolucije. In to je tudi prav če se ne moremo združiti okrog eh, teme, kot je nasprotovanje smrtne kazni, potem ne vemo, okrog česa se bomo. Nekateri menijo, da se pri Bahrajnu preveč posvečamo kraljevini, da opozarjamo na pomankanje napredka in da prihaja tudi do drugih zlorab v tej regiji. Zakaj se ne bi posvetili temu? No, povedati moram, da se posvečamo tudi drugim zlorabam v državah v sošeščini, po drugi strani pa je to kompliment, kajti parlament meni, da obstaja možnost za dialog z Bahrajnom, ki bi lahko prinesel rezultate. To je proces, ki bi lahko vodil do reform. Mi lahko pri tem pomagamo in prav tako bi lahko imeli koristne razprave. Zelo pomembno je tudi, da priznamo napredek, ki ga je Bahrajn dosegel na področju institucionalne reforme, naprimer. Pripravljajo neodvisno pravosodje, imajo tudi varho človekovih pravic, prav tako imajo komisijo za pravice zapornikov in tako naprej. Veliko deklaracij je bilo torej pozitivnih, ampak ta napredek se je ustavil. Mm poskrbeti moramo, da se bo napredek nadaljeval, pri tem pa lahko mi pomagamo. Mi moramo še vedno biti sicer konstruktivni, ampak tudi opozarjati na pomankljivosti. Opozarjati moramo na pomankljivosti, kot je obsodba gospoda Ramadana na smrt, pa tudi devet drugih, ki so obsojeni na smrtno kazen v tej kraljevini. Upam, da bomo vsi obsodili to smrtno kazen. Ta resolucija je zelo dobra, še posebej tretji odstavek. Treba je namreč zagotoviti, da bodo zagovorniki človekovih pravic lahko upravljali svoje delo. Notranji dialog v Bahrajnu je ključnega pomena za to, da lahko uh, pride do napredka. Mi bomo pri tem pomagali in upam, da boste to resolucijo podprli. Hvala. You, Hvala lepa. Gospod Korao, minuta. Presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoča ni mogoče zanikati, da države članice niso dosegle ustreznih rezultatov v zvezi z Bahrajnom. Kaj se je zgodilo in kaj bi lahko storili v zvezi z temi političnimi zaporniki, ki so bili izpostavljeni mučenju? Države imajo prijateljske odnose z Bahrajnom in odnosi se nadaljujejo, vendar ni nam uspelo zaščititi pravic zagovornikov človekovih pravic zlorabe se nadaljujejo, omejuje se svoboda izražanja, prav tako je kratena pravica do protestov. Gospod Ramadan in gospod Musa sta bila zaprta in mučena samo zato, ker sta izkoriščala svoje pravice. To ni prav. Države članice morajo pripraviti strategijo skupaj z Bahrajnom, da bi ekonomsko in diplomatsko pritisnili na državo, zato da bi izpustili ljudi, ki so bili nezakonito pridržani. Hvala, gospod Panceri, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Več je že bilo sporov v zalivu. več držav si prizadeva za hegemonijo nad Bahrajnom, Iran, Saudo Arabijo in druge. Veliko je tudi kršito človekovih pravic. Mohamed Ramadan je samo zadnji primer tega, seznam pa je dolg. Gospod Rabat je še en primer. Tudi on je zagovornik človekovih pravic ljudje so zaprti in tudi mučijo jih, mučijo jih policijske sile. To je pritisk na civilno družbo in tudi na medijske svoboščenje. Mi izražamo svoje pomisleke v zvezi s tem in bahrajnske oblasti pozivamo, da zadeve uredijo. Hvala. Hvala lepa, gospod Židehovski. Minuta, izvolite. Hvala lepa, gospa. Predsedujoča, najprej želim povedati, da je ta resolucija velik kompromis. Gre za kompromis vseh skupin. ELS ta kompromis sicer podpira, vendar povdarjati moram, da smo imeli veliko pomislekov. Veliko pomislekov v zvezi s tem besedilom. Nismo bili enotni glede ubeseditve. Še nekaj je jasno. Jasno je, da moramo preveriti in še enkrat preveriti informacije. Več skupin je poskusilo v resolucijo vključiti podatke, ki so se izkazali za napačne. Najmogoče je bilo preveriti te informacije strani neutralnih virov. To resolucijo moramo izkoristiti za to, da bi pritisnili na bahrajnsko vlado, da še enkrat preuči primer gospoda Ramadana in vseh drugih primerov kršitev človekovih pravic. Pohvalim pa lahko napredek Bahrajna, naprimer na področju smrtne kazni. Hvala, gospod Tenak. Hvala lepa. Sveda obstajajo pomisleki v zvezi z aretacijo gospoda Ramadana in moja skupina poziva bahrajnske oblasti in kralja, da izvedejo preiskavo domnevnega mučenja tudi kar zadeva smrtno kazen, bi morala steči preiskava. Preučiti je treba spremembo kazni, če bo preiskava pokazala, da je to ustrezno. Vendar skupna resolucija je po našem mnenju preveč strogo zasnovana, gre za obsojanje te države. Država si prizadeva izboljšati razmere, zato mi tega ne moremo podpreti. Bahrajn se sooča z veliko nevarnostmi, Iran, na primer, se vmešava v njihovo delovanje. Združeno kraljestvo ima tradicionalno dobre vezi z Bahrajnom, vse od ustanovitve države naprej, takrat smo jih ščitili. Danes pa govorimo tudi o tem, da bi zgradili vojaško pristanišče. To kaže, da imamo pomembne vezi in država je dejansko multireligiozna in to je dobro. Hvala, gospa Veržija, za minuto. Merci. Najlepša hvala. Leta 2011 ob eh, arabski pomladi je polovica prebivalcev Bahrajna protestirala. Demokratično eh, so protestirali za socialne pravice. Ampak Saudska Arabija je ponovno spostavila mir. 3000 političnih zapornikov ima in to je podobno kot v drugih arabskih državah. Boj proti terorizmu je instrumentaliziran. Govora je o odpravi smrtne kazni, ampak ta še vedno obstaja izkorišča se tudi oduzem nacionalnosti. 208 v nekaj mesecih. Če želijo oblasti dejansko izvesti reforme, potem morajo spoštovati 26 priporočil neodvisne preiskovalne komisije. Narediti je treba konec mučenju in uh, tovrstnim uh, zadevam pred sodiščem. Le tako bomo zagotovili mir in le tako bomo zagotovili, da bo Bahrajn stopil v pravo smer. Okay. Gospa Šake. Hvala, gospod predsedujoča komisarka, kolegice in kolegi. Za teden ste številni slišali od oblasti v Bahrajnu, da se želijo posvečati energiji, varnosti in drugim vprašanjem, ki so pač stvar vseh. In tudi meni bi bilo to bolj všeč. Ne pa, da moramo še enkrat pozvati bahrajnske oblasti, da nehajo mučiti ljudi, da nehajo zatirati človekove pravice in da nehajo jemati državljanstvo ljudem in seveda, da nehajo izvajati smrtno kazen. Mohamed Ramadan je eden od desetih, ki jih čaka smrtna kazen. On je prvi, ki je izkoristil vse mehanizme na pravni ravni za pritožbo. Pozivamo bahrajnske oblasti, da spet uvedejo moratorij na smrtno kazen. In še več. Najboljši in edini način za razvoj plodnega in poglobljenega sodelovanja med Evropsko unijo in Bahrajnom je, da oni jasno spoštujejo pravice vseh ljudi v Bahrajno. Prav tako mora posebni predstavnik Združenih narodov imeti dostop do države in tudi do zapornikov in zaporov, zato da bodo vse pravice državljanov spoštovane. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Manesko za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Sem proti smrtni kazni in proti mučenju nihče ne more upravičiti mučenja in smrtne kazni. Nobena vlada tega ne more narediti. Upam, da bo bahrajnska vlada ponovno premislila o teh ukrepih. Mislim, da to lahko naredijo, zato ker so nam že pokazali, da eh, lahko stopajo po pravi poti, da lahko sodelujemo. Te resolucije, ne glede na to, koliko jih eh, sprejmemo tukaj v Evropskem parlamentu, so Eh, vprašljive. Ko kažemo dvojna merila v naših odnosih s tretjimi državami, to pomeni, da ne zagovarjamo človekovih eh, pravic. Amnesty International v svojem poročilu piše, da je Iran eden eh, od tistih, ena od tistih držav, ki najpogosteje uporablja smrtno kazen. Vsak dan izvedejo tri smrtne kazni ne smemo si zatiskati oči, ne smemo biti selektivni, kar se tiče eh, kršitev človekovih pravic. Pomagati moramo vsem ljudem, eh, kjer nas potrebujejo, tudi v Iranu. Hvala, gospa Gomeš, za eno minuto. Najlepša hvala. Pet let po prvem protestu za demokracijo v Bahrajnu še vedno dobivamo poročila o eh, kršitvah političnih pravic o napačnih eh, obravnavah na sodišču, o kršitvah eh, človekovih pravic, eh, o kršitvah pravic politične opozicije. Še vedno obstaja praksa utišanja političnih nasprotnikov v tej državi obstaja zakonodaja, ki dovoljuje smrtno kazen za ljudi, kakšen je Mohamed eh, Ramadan. Želimo, da se najprej eh, izvede moratori na smrtno kazen, to bo prvi korak eh, k odpravi smrtne kazni. Pomagati je treba Mohamedu Ramadanu. Države članice in visoka predstavnica morajo nekaj ukreniti, enako velja za visokega predstavnika Združenih narodov. Smo solidarni z vsemi z aktivisti v Bahrajnu, ki so uh, v zaporu. Thank you. Mr. Kelly. Gospod Kelly, za eno minuto. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Veseli me, da lahko govorim eh, v tej razpravi in kot drugi poslanci in poslanke, bi tudi sam rad dejal, da je Bahrajn že naredil veliko napredka, sodelujejo z nami na področju trgovine in na številnih drugih področjih. To pa ne pomeni, da si moramo sedaj zatiskati oči pred težavami, ki pestijo Bahrajn. Še posebej, ko uh, njihova smer ni prava, naprimer, kar se tiče smrtne kazni in uh, drugih podobnih zadev. Uh, gre za kršitev eh, mednarodnih konvencij in pritisniti moramo na njih, zato da odpravijo smrtno kazen, še posebej v primeru Mohameda Ramadana. Način sprejetja odločitve o tej smrtni obsodbi je bil napačen in eh, Mohamed Ramadan je žrtev napačnega eh, neustreznega procesa. Mislim, da potrebujemo delovno skupino med Evropsko unijo in Bahrajnom, tako da se bomo lahko o tem pogovarjali in naredili korak naprej. Najlepša hvala, gospod Kelly. Naslednja je gospa Ward. Rada bi izrazila solidarnost z Mohamedom Ramadanom, z njegovo družino in eh, z njegovimi bližnjimi. Odgovornost vseh eh, državljanov v tem svetu je, da nastopijo zoper eh, arbitrarne aretacije, mučenje in smrtno kazen. Rada bi izkoristila to priložnost, in spregovorila o uh, slabem ravnanju z otroki v Bahrajnu. 230 eh, primerov uh, je bilo predstavljenih leta 2015. Pogosto gre za mučenje. Imamo na primer primer Saida uh, Al uh, Hasana uh, in druge primere, ki eh, kažejo, da so mladostniki, eh, ki so bili aretirani v zadnjih mesecih, eh, v težavah in da jih je treba vrniti k njihovim družinam. Ta parlament je sprejel resolucijo, v kateri je pozval Bahrajn, da spoštuje konvencijo o pravicah otroka. Bahrajnske oblasti morajo Eh, izpustiti Mohameda Ramadana in vse otroke, ki so v zaporu. Sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujoče. Dva govornika bomo vzeli najprej gospod Svoboda. Važena pani predsedajci. Eh, Vso... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V številnih državah teče razprava o tem, kako uravnotežiti varnost in svobodo. Bahrajn je na pravi poti, to je res. Ampak ne smemo si zatiskati oči pred primeri, kot je primer eh, Mohameda Ramadana in eh, podobni eh, primeri. odpraviti treba smrtno kazen za te osebe, zato želim, da Bahrajn ponovno uvede moratori na smrtno kazen. Rad bi pozval oblasti, da nadaljujejo z reformo pravosodja in eh, eh, organov pregona v skladu s poštovanjem človekovih pravic. Hvala. Gospod Kaputo. Najlepša hvala gospa predsedujoča. Imamo pomisleke v zvezi eh, z uporabo smrtne kazni v Bahrajnu. Ljudje so uh, mučeni tekom zaslišanj in žalostno je, grozno je, da se takšna praksa uporablja sistematično. Novembra leta 2014 je Bahrajn obsodil gospoda Ramadana in uh, Huseina Alija Muso na smrt. Obstajajo podatki o tem, da sta bila mučena, da bi priznala eh, svoje zločine. Narediti je treba konec tej praksi, odpraviti je treba smrtno kazen, eh, izvati moramo vsakogar, eh, ki muči ljudi za to, da bi jih obsodil na smrt. Obsoditi moramo takšno, takšne ukrepe gospa komisarka. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke, od dogodkov leta 2011 naprej Evropska unija spremlja razvoj dogodkov v Bahrajnu. Evropska unija sodeluje z lokalnimi oblastmi na vseh ravneh. Obenem pa je v stalnem stiku z več različnimi bahrajnskimi deležniki in aktivisti. Bahrajn je pomemben partner v zalivski regiji in ima pomembno vlogo pri zagotavljanju stabilnosti te regije. To lahko dosežemo s krepitvijo obstoječega okvira za spoštovanje človekovih pravic in uh, svoboščin. Evropska unija bo še naprej delala na aktivnem dialogu z Bahrajnom in eh, z vlado te države, prizadevali si bomo za razvoj. Ta cilj lahko dosežemo uh, Eh, prek procesa nacionalne sprave s pomočjo političnih in eh, socioekonomskih reform na podlagi dialoga in strpnosti. Kot številni v Evropi tudi nas eh, skrbi smrtna obtožba Mohameda Ramadana in Huseina Alija Muse, čež da naj bi sodelovala pri bombnem napadu februarja 2014, v katerem je umrl varnostnik obsojena sta bila novembra 2015 in eh, Evropska unija ne podpira uporabe smrtne kazni, ne glede na uh, okoliščine. To bo še naprej temelj naše zunanje politike. Obtožbe o uh, mučenju je treba preiskati. Evropska unija tako v Bruslju, kot tudi s pomočjo delegacije v Rijadu, bo še naprej sodelovala z bahrajnskimi oblastmi, zato da bi spodbujala k zaščiti in eh, promociji človekovih pravic in temeljnih svoboščin v skladu z mednarodnimi zavezami Bahrajna in v skladu eh, s priporočili neodvisne komisije, neodvisne preiskovalne. preiskovalne eh, komisije in v skladu eh, sklepi revizije. Evropska unija bo še naprej sorazmerno delovala za to, da bi zaščitila pravice posameznikov, ki so bili obtoženi pred sodiščem, tako kot eh, je to naredila maja 2015, eh, ko je eh, ta načela izpostavil gospod Lambrinidis odprava smrtne kazni je pomembno načelo za nas. Narediti je treba konec eh, nehumani, nedostojni eh, kazni. Evropska unija sledi razvoju eh, dogodkov v tem posameznem primeru, pa tudi kar se tiče splošne situacije v kraljestvu Bahrajnu. Evropska unija se je večkrat jasno izrazila, da nasilje nikoli ni upravičeno. Evropska unija je prav tako pozivala k preglednemu, eh, poštenemu procesu pred sodiščem in je pozvala tudi k preiskavi vseh eh, obtožb eh, o mučenju. To je treba narediti na pregleden način. Priporočila Nacionalnega inštituta za človekove pravice pa je treba izvajati v interesu vseh državljanov. Z tega vidika ukrepi Bahrajna, kar se tiče eh, spoštovanja priporočil eh, preiskovalne komisije, kažejo, da je to korak naprej, ampak potrebujemo dodatne ukrepe. Ombudsman, ministr za notre zadeve, eh, Komisija za pravice zapornikov in pripornikov ter Nacionalni inštitut za človekove pravice imajo vsi zelo pomemben, eh, pomembno vlogo pri zagotavljanju preglednosti in neodvisnosti. Še naprej bomo sledili razvoju dogodkov v primeru gospoda Mohameda Ramadana in eh, v primeru gospoda Huseina Alija Muse. Eh, v, na vseh ravneh bomo delovali. Hvala. Najlepša hvala, gospa komisarka Prila.